Zakaj imamo tu te reze za ISF e in AMIF? Imam pa dva problema. Prvi problem je naslednji. V okviru večletnega finančnega okvira 2014-2020 se 20 odstotkov namenja za zaščito uh, pro, uh, podnebja. Uh, in v letu 2019 naj bi dobili proračun, ki je v nasprotju uh, s temi cili. Uh, tu ne dosegamo 20 odstotkov. Nekateri naši Eh, sodelavci so stvari obravnavali in pregledali zelo natančno. Če želimo v celotnem obdobju doseči 20 odstotkov, bi morali eh, eh, dobiti dodatna sredstva in eh, sicer v višini 6,7 milijard. To bo težko dobiti. Morda bi morali še za tekoče leto, za leto 2018, kjer bomo uh, um, imeli deficit v višini 87,6 milijonov. To bi tudi morali upoštevati v naslednjem letu, kajti sicer ne bomo pač dosegli eh, teh eh, globalnih, splošnih ciljev iz večletnega finančnega okvira. O tem moramo razpravljati, o tem mora tudi parlament povedati svoje mnenje in sprejeti sklep. Potem pa še eh, druga stvar. Tu je eh, razdelek 3 in skladi. Torej sprejem beguncev. Eh, tu vidimo, da ta instrument ne deluje dobro, eh, tudi kar zadeva porazdelitev med posameznimi državami. Eh, begunci, ki pridejo v to ali ono italijansko pristanišče, torej ostajajo tam. Torej, Torej, eh, dve eh, državi eh, sta pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje in sicer Vatikan in Albanija. Treba je preveriti, ali bi lahko države na obrobju Evropske unije, ki želijo nekega dne postati članice Evropske unije, mi se moramo vprašati, ali ne bi pač eh, tem državam tudi dajali ta sredstva za begunce, ki so namenjena evropskim eh, državam. Pri Albaniji bi bilo to upravičeno. Eh, država, ki ni članica Evropske unije, prevzema breme, ki bi ga morale prevzeti evropske države. In mislim, da bi eh, ob pogajanju glede tega proračuna morali najti sredstva in načine eh, za eh, ustrezno porabo teh sredstev. Toliko. Hvala lepa. Hvala za vaše komentarje, za vaš angažma, gospod Tarant. Hvala lepa, gospod predsednik. Večina kritik je že bila izrečenih strani kolegov, ki so se že oglasili in težko je se z njimi ne strinjati, pravzaprav je to nemogoče. In pa kot veste, sem nekakšen radikalec v tem odboru. Če želite se zoprstaviti svetu, sem povsem na vaši strani in bom k temu prispeval po najboljši moči, da bi nekako spodkopali njihov rigidni pristop k proračunu. Samo eno pripombo imam za poročevalca, ki mu e, čestitam, pa tudi Moniki Holmajer in drugim. In e, Moniki je treba res toplo čestitati, ker je najtoplejši človek v tem odboru. Ampak na nek način. Ne bi postavila pod vprašaj denarja, ki se porablja za politične reforme v Turčiji, kajti to, kar Erdogan počne, pravzaprav niso politične reforme, tako da bi morali morda tu biti nekoliko bolj previdni. To je edino, do česar sem nekoliko kritičen. Sicer pa držimo skupaj in si prizadevamo za čim boljši rezultat. Merci, merci, euh, Hvala, gospod Taron. Torej, poročevalci v senci, ki so prisotni, bodo zdaj dobili besedo. Dal bom besedo tistim, ki želite predstaviti svoje stališče. Najprej gospod Sarvama. Hvala, gospod predsednik. Ne razlog, zakaj sem prosil za besedo, bo jasen čez 15 sekund. E, namreč imam zelo e, specifičen razlog. Sveda se strinjam z vsemi kritikami svet ne izpolnjuje svojih obljub, jih ne podkrepi z denarjem in narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bi to ustavili. Ampak tu je razlog, zakaj sem prosil za besedo. Pozivam vse vas, da eh, specifično razmislite o nečem. Gre namreč za nekaj, kar je res drobiš, je v razdelku štiri. Svet je znižal sredstva, gre za. Eh, skupno zunanje in varnostno politiko in gre za upravljanje s eh, krizami. In eh, tu gre za sredstva, s katerimi bi res lahko rešili velike probleme po svetu, če se spustite v to in pročite, kaj v bistvu pomeni ta denar. In tu eh, imamo na voljo nekaj sto tisoč evrov za to, da bi. Eh, revolucionarno delovali na področju preprečevanja uh, vojn in zagotavljanja miru. Uh, za skupno zunanjo varnostno politiko imamo 5 uh, eh, milijard, sam bi to še podvojil, ampak uh, to je res vzorčen primer tega, kako nesmotrno deluje svet in to sem res želel izpostaviti. Hvala, gospod Sarvama. Gospod Var je naslednji. Najlepša hvala, predsednik, zelo na kratko. Pravzaprav nisem pročevalec v senci za to poročilo, ampak eh, vendarle bi želel predstaviti svoje mnenje. Če se odzovem na to, kar smo slišali od kolegov zadnji in zadnji predlog gospoda Dupraja, lahko rečem, da je ta predlog skupine Alde zelo zanimiv. Namreč, da, države, da so pravzaprav države, ki niso članice Evropske unije, pripravljene pokazati solidarnost in da so pripravljene tudi uresničevati vrednote vrednote, ki jih nekatere države članice ne odejanjajo, ter da so pripravljene pomagati državam, ki ležijo ob zunanjih mejah in da so pripravljene ukrepati pri tem problemu, ki bi pravzaprav moral biti skupen. Ne dvomim, da bo tu ta predlog deležen podpore. Vsekakor pa moramo zagotoviti, da vse države članice resničujejo svoje moralne dolžnosti. Eh, kar zadeva eh, evropski projekt, ki nekako eh, nam povzi iz rok, izgublja tisti prvotni duh, v katerem je bil spostavljen. Vrsta razdelkov je, kjer bi želeli spremembe v primerjavi s tem, kar predlaga svet, naprimer pri MSP-jih, pri boju proti podnebnih spremembah, pri trajnostnem razvoju, pri okolju. Številni ste izpostavili te točke in to so res stvari, ki zadevajo vse nas. Uh, moramo biti sposobni zagotoviti zadostna sredstva za uresničevanje vseh ciljev in nalog, ki smo si jih zadali kot Evropska unija. Želeli bi okrepiti tudi določene razdelke, kar zadeva sredozemski koridor. Zdi se nam, da bi bilo koristno ta sredstva okrepiti tudi preko interinstitucionalnega dialoga, vendar pa pri tej točki bi moral imeti parlament eh, bolj jasen glas. Svet je ponavadi pri proračun tisti, ki predlaga znižanje sredstev. To pozna tudi gospod Rubik in ko gre za upravne stroške, se nam dejansko zdi koristno, da bi eh, znižali določene izdatke, ki so previsoki. Eh, in da bi na ta način pridobili sredstva za tista področja, ki jih potrebujemo. Na marsikakem področju bi lahko ta sredstva bolj učinkovito uporabili. No, stvari vedno niso enostavne, tudi kar zadeva proračun Evropskega parlamenta, bi lahko bili bolj učinkoviti, lahko bi eh, sredstva za eh, upravljanje bolje porabili drugje. Uh, Nekaterih držav smo zahtevali, da eh, na tak način prerasporedijo svoje sredstva in morda bi tudi mi kot Evropska unija morali narediti enako. Hvala, gospod eh, Vali. Kdo je naslednji? Izvolite. Imate besedo. Eh, hvala za besedo. Hvala poročevalcu in soporočevalcem za tako izčrpno poročilo. Pravzaprav smo z zmanjševanjem sredstev strani komisije in sveta za raziskave imeli že v prejšnjem um, proračunu, torej proračunu za leto 2018, tako da se strinjam z vsemi, da na tem uh, področju, v tem segmentu ne smemo popustiti. Najbrž pa je komisija ta sredstva, ki jih je zmanjšala, torej za MSP-je, raziskave in razvoj, obzorje dva tisoč dvajset in tako naprej, eh, obzorje dvajset dvajset in tako naprej, prenesla, oziroma preusmerila drugam, tako da sprašujem poročevalca, v kolikor mu je znano, kam je komisija ta sredstva preusmerila, če mi lahko odgovori. Med parlamentarnimi počitnicami je potekala razprava o brexitu, tako da eh, bi predlagala, da bi se to eh, poročilo čim prej uvrstilo na dnevni red našega odbora, da eh, se informiramo, kje so pogajalci in kako kaže tudi na tem finančnem področju, ki ima ne nazadnje vpliv tudi na proračun leta 2019 in tudi za naprej. Hvala. Merci, madame Schulin. Hvala lepa, gospa Šulin. Še kdo? Ne? No, osebno naj izrazim svoje presenečenje nad znižanjem izdatkov oziroma eh, sredstev strani sveta. Eh, ampak eh, pravzaprav je to izvajanje politik večine držav. Eh, in pravzaprav tu vidimo tisto rezultate dela, ki eh, ga upravljajo stalna predstavništva in je za nje je nekako že ritual, da vsakič, ko pride na vrsto nov proračun, znižujejo sredstva. Uh, Eh, če ne morejo beležiti točk na račun prednostnih nalog, eh, potem pač to počnejo drugače. Če želimo prepričati svet eh, v okviru stvarnega postopka, kar ne bo enostavno, moramo mi kot parlament imeti jasno sporočilo. In osredotočiti se moramo na nekaj prednostnih nalog, ki so dejansko v spredju tudi v očeh evropske javnosti in to je tisto, kar mora biti v središču razprav, ki bodo sledile. In tudi, ko gre za predvolilno kampanjo pred naslednjimi volitvami, eh, to so točke, pri katerih nikakor ne smemo dopustiti, da bi postali dvoumni. In ne smemo eh, nekako ustrajati pri eh, takih politikah, kot smo jih poznali doslej, neka vrstna nična doslednost evropskih politik. Vemo, kaj se je dogajalo na Siciliji 2015, kaj se dogaja v Italiji in vse to je pravzaprav bilo posem predvidljivo in to moramo biti sposobni pojasniti javnosti. Hkrati pa ne smemo imeti preveč prednostnih nalog, kar zadeva Turčijo. Še naprej uh, govorimo o obdobju pred pristopom. In ne vem, koliko je Eh, še takih, ki želijo pristop Turčije, ampak nič skupnega ni eh, med eh, tem, kar počne Turčija in predpristopnimi postopki. In mislim, da moramo to upoštevati tudi, ko gre za proračun. In mislim, da je predvsem pomembno, da se osredotočimo na tisto, kar je pomembno za evropske državljane, da se borimo glede teh točk in mislim, da nam bo svet potem prisiljen slediti, če bomo ustrajali pri teh glavnih smernicah. No, eh, ne smemo pa pozabiti tudi na to, da eh, je tudi svetovni liberalizem pokazal svoje meje. No, zdaj bom dal besedo še gospodu Vjotiju, da zaključi razpravo, še prej pa morda dajem eh, besedo k splošnemu poročevalcu in pa eh, gospodu ki predstavlja komisijo. Hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko. Želel bi izpostaviti, da obstajajo skupna stališča in skupni pogledi na naši strani in med vami, eh, torej tudi med tem, kar sem slišal. Eh, delo komisije temelji na eh, strogi analizi trenutnih razmer in ni vedno enostavno eh, upoštevati še tega, kar je počel eh, svet in na ta način eh, razbrati nekih jasnih prednostnih nalog na proračunski ravni. No, vsekakor pa se morata tako svet kot parlament pripraviti na naslednjo fazo, torej fazo pogajanj in eh, predvsem je pomembno, da je tu v spredju sporočilo, da Evropska unija deluje, da je dejavna in da bo leto 2019 posebno na račun izstopa Evropske uh, uh, unije, eh, torej Združenega kraljestva iz Evropske unije. Uh, in uh, to je potrebno upoštevati tudi, ko gre za pogajanja med obima proračunskima organoma. Seveda pa v teh pogajanjih komisija igra vlogo dobronamernega posrednika in mislim, da imamo kolektivno dožnost, da vsi delamo v smeri čim boljšega rezultata. Hvala. Ayant entendu la commission par la voix de monsieur Pre No, zdaj pa, ko smo slišali komisijo, še pročevalci, da zaključimo to izmenjavo mnen. Hvala lepa, gospod predsednik, najlepša hvala in hvala vsem kolegom za njihove prispevke in predloge. V prihodnjih tednih mislim, da bomo imeli priložnost, da tako formalno kot neformalno nadaljujemo z izmenjavo mnen. No, eh, veliko glasov se oglaša v zvezi z vprašanjem evropskega proračuna in če nekako pogledate, na kaj se nanaša večina komentarjev, Eh, lahko rečem, da se seveda strinjamo glede vrste točk. Gospa uh, Holmajer, opozorili ste me na to, da uh, obstaja velika razlika med politikami, ki jih izvajajo same države in med tem, kar predlaga svet. In uh, Eh, morda bi lahko eh, glede tega našli rešitev v svetu. Upamo, da bo avstrijsko predsedstvo pripravljeno na tem delati in res upam, da bo prišlo do dogovora med državami članicami. in da bo seveda to dogovor uprit evropskim politikam, evropskim državljanom in čim večji učinkovitosti evropskega proračuna. No, vsi komentarji so bili zelo zanimivi, gospod Arvama, gospod Kölmel. Brexit ne bo vplival na proračuna za 2019 in 2020, tako da se nam na srečo pri tem proračunu s tem še ni potrebno ukvarjati. Bo pa to vsekakor potrebno v nadaljevanju, ko bomo vzpostavili naslednji večletni finančni okvir. In še dva kratka odgovora gospodu Depreju. Najprej, kar zadeva prvo vprašanje, ki se mi je zdelo zelo zanimivo. Eh, vaši zaposleni so preučili 20 odstotkov naložb, naložb v okoljske politike. 7 milijard moramo eh, najti oziroma 7 milijard moramo zahtevati od sveta. Če bi mi posredovali to študijo, bi vam bil zelo hvaležen, tako da bi lahko to preučili in to vključili med cilje parlamenta. In pa drugič, kar zadeva predlog gospoda Depreja. Ne bom izpostavljal specifičnih italijanskih vprašanj, ne bom eh, se dotikal konkretnih eh, primerov, ampak upamo, da bomo dobili instrumente ki bodo na voljo državam, ne članicam Evropske unije, ki bodo pomagale eh, Italiji, Španiji in drugim eh, v tako imenovani begunski krizi. Eh, no, kaj takega si lahko predstavljamo, ne moramo pa se skrivati za dejstvom, da ko naprimer govorimo o Albaniji, imamo opravka z eno od najrevnejših držav v Evropi in eh, gre za državo, ki eh, zelo težko drži tempo oziroma se približuje eh, evropskemu gospodarstvu in bo zelo težko pristopila k Evropski uniji. Eh, Albanija je veliko pomagala Italiji. Pred leti eh, so tudi eh, številni albanski državljani eh, prihajali v Italijo in tukrat so zdaj pokazali veliko solidarnosti z Italijo. Je pa v Evropski uniji vrsta držav, ki so bistveno bogatejše od Albanije, bi lahko pomagale. Kar pa se tiče Vatikana je tu šlo seveda za zelo pomembno gesto. Sto priseljencev je bilo prepeljanih v Vatikan in bodo tam uh, ostali, štejejo pa ti priseljenci med tiste, ki so v Italiji. Torej, hvala lepa vsem, hvala sem za vaše prispevke in upam, da bomo tudi v prihodnjih tednih zelo plodno sodelovali. Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec. Hvala, da usklajujete naše delo in zagotavljate, da smo čim bolj učinkoviti. Naj vas opomnim, da bodo. Eh, da bo naš odbor in tudi posamezni kolegi lahko do jutri opovdne uložili eh, predloge sprememb glede mnenja sveta. Eh, Ruk se izteče 6. septembra opovdne za poslanske skupine. No, zdaj, ko sem vas na to opomnim, pa naj vam povem še, da bo glasovanje v eh, našem odboru potekalo 24. oziroma 25. septembra. V tistem tednu bomo glasovali o osnutku proračuna za 2019, pa tudi o sektorskih poročilih v zvezi večletnim finančnim okvirom po 2020. Zdaj pa dobi besedo kolega Kristoforu in sicer gre za uporabo solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna. E, gre za čim bolj učinkovito ukrepanje. Izvolite, gospod Kristoforum. Najlepša hvala. Eh, zahvaljujem se tako komisiji kot svoji poslanski skupini, da eh, sem lahko poročevalec za to zelo pomembno vprašanje. Gre za vprašanje, ki zadeva leto 2019. Leta 2014 je bila sprejeta odločitev, da bo vsako leto na voljo 50 milijonov s katerimi se bomo odzivali na nujne vprašanja, na nujne problematike, naprimer na naravne katastrofe, v katerikoli državi pač bi se to zgodilo. To je izredno pomembno, kajti to pomeni, da imamo sredstva, ki nam omogočajo nujno pomoč državam, ki jih prizadanejo naravne katastrofe. Solidarnostni sklad je torej kot vir financiranja ključnega pomena za Evropsko unijo. Gre za pomemben instrument solidarnosti in pomemben način, s katerim lahko zaščitimo svoje vrednote in eh, pokažemo, kako pomembne so. Zauzemamo se torej za to, da bi za solidarnost iz sklad bila, bila na voljo več sredstev in da bi bila poraba tega sklada bolj prožna. V zadnjem času je vrsta držav doživela take ali drugačne ravne katastrofe. Vemo, kaj se je tekom poletja dogajalo v različnih državah članicah, naprimer v Grčiji so gozni požari terjali veliko življenj. Eh, in res je potrebna v takih primerjih velikodušna pomoč. Tako da bi si želeli, da bi ta možnost bila na voljo vsem državam, kadar jo potrebujejo. Potem pa so tu eh, še tudi bolj dolgoročne posledice podnebnih sprememb, ki bodo nedvomno resno vplivali na številne države. Eh, moja država Cipr je dober primer, naprimer tudi letos beležimo eh, grozljivo sušo, najhujšo kušo v zgodovini. In ključno je, da imamo sredstva, ki nam omogočajo nujno pomoč, uh, v primeru resnih naravnih katastrof, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Zaradi pogostejših suš, eh, pomankanja vode, eh, nepredvidljivih vremenskih vzorcev, nujno potrebujemo več sredstev za nujno pomoč, kadar je ta potrebna. Prav tako moramo zagotoviti, da, bo, eh, da bodo ta sredstva ustrezno pružna in da se lahko odzovemo hitro. To pomeni, da moramo premagati določene običajne birokratske ovire, ki nas uh, ovirajo in da zagotovimo sistem, ki bo omogočal zelo hiter odziv na zahteve držav članic. Gre torej za to, da bi morali zdaj čim prej mobilizirati sredstva za Grčijo in Cipr, potem pa so tu še druge države, ki so prav tako utrpele katastrofe zaradi pomankanja dežja, naprimer. Uh, Vse to je res izredno pomembno. Nujno je, da zagotovimo ustrezna sredstva ter da pomagamo ljudem, ki pomoč potrebujejo. Konec koncev je to bistvo Evropske unije. Najlepša hvala gospod Kristoforu. Zdaj dobijo besedo pročevalci v senci. Najprej gospa Guanek Mora, je ni. Potem pa gospod Kölmel za skupino EKR. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch in diesem Fall danke ich. Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Mislim, da bi morali imeti v Evropski uniji to možnost, da v takšnih nujnih primerjih pomagamo. Prav zato pa moramo imeti na voljo tudi dovolj finančnih sredstev. Prav zato bo moj prispevek kratek. Biti moramo solidarni in skup stopiti skupaj v takšnih primerjih. Merci. Hvala lepa, gospod Kölmel. Drugih pročevalcev v senci danes ni. Torej, besedo dobi kdorkoli izmed vas, ki želi predstaviti svoje stališče. Gospa Agarija Zabal. Presidente, es que vamos tres. Najlepša hvala. Mislim, da uh, kar nekaj poročevalcev v senci sedaj ni, ker smo. Uh, zelo hitro predelali velik del dnevnega reda, ponavadi zamujamo, danes pa smo rahlo spredaj in zato morda drugih ni tukaj. Hvala. Eh Hvala, ni drugih prošen za besedo. Torej, gospod poročevalec, lahko zaključite to razpravo, ki mislim, da je deležna velikega soglasja, pravzaprav. Eh, enoglasne podpore vašim predlogom. Izvolite. Najlepša hvala. Gre za izjemno pomembno pobudo, pomembno politično področje in eh, smiselno je, da vsi razumemo, da gre tukaj za solidarnostni sklad. ustvariti moramo solidarnostni sklad, ki bo dejansko deloval, da bomo lahko izpolnjevali te cilje. Hvala lepa, s tem je izmenjava mnen zaključenja. Lahko povem, da je rok založitev predlogov sprememb v zvezi s poročilom gospoda Kristoforeja 28. septembra ob povdne. Glasovanje v odboru za proračun bo 21. oziroma 22. novembra, to bo je potrebno še potrditi in načeloma naj bi to obravnavali na drugem plenarnem zasedanju novembra. Zdaj pa dobi besedo kolegica Evena Maletič. Gre za uporabo sredstev sklada za prilagoditev globalizacije v primeru nizozemske banke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nizozemska je podala vlogo 23. februarja 2018. In sicer potem, ko je bilo 1324 delavcev odpuščenih v bančnem sektorju. Gre za prvo vlogo v tem gospodarskem sektorju in sicer gre za sektor finančnih storitev in sicer vse, odkar se je bil ta sklad ustanovljen. Komisija je 20. julija letos zaključila preiskavo in nas o tem obvestila 20. augusta. Hitro se torej odzivamo s tem, ko imamo danes to razpravo. Pogoji, ki so zapisani v uredbi o ISPG so izpolnjeni in nizozemska lahko prejme ta prispevek 1,2 milijona evrov, to je 60 odstotkov vseh stroškov, ki znašajo približno 2 milijona evrov. Ti presežki, do katerih je prišlo v 20 podjetjih bančnega sektorja na nizozemskem, so povezani z globalno finančno in ekonomsko krizo, in upl z vplivom te krize na finančni sektor na nizozemskem. Zaradi nizkih obrestnih mer so morala podjetja znižati število zaposlenih, ponavadi tako, da so zapirali izpostave, ki so bile v regionalnih eh, mestih in pa na tak način, da so prestavili storitve na spletno banko. Odpuščenih je bilo 1324 delavcev. Ukrepi pa bodo zadevali le del teh delavcev, s katerimi jih bomo poskušali ponovno vključiti v trg dela. Oblasti so pojasnile, da bodo podprli samo najbolj ranljive skupine s pomočjo teh ukrepov iz sklada ISPG. Seveda pa bodo oni nudili podporo vsem delavcem, ki so bili odpuščeni. Upam, da bodo kolegi podprli to resolucijo in tudi eh, prilogo k resoluciji. Za konec pa bi ponovila to, kar je že zapisano tudi v resoluciji sami. Namreč komisijo pozivamo k temu, da zagotovi javni dostop do vseh dokumentov povezanih z primeri v okviru sklada ESPG. To je ključno za namene transparentnosti, pa tudi zato, da se izmenjujejo dobre prakse in izkušnje. Merci, Hvala lepa, gospa poročevalka kdo bi želel besedo v zvezi s tem osnutkom poročila. No, to je novost, da tudi banke lahko dostopajo do tega sklada. In hvala, da ste nas upozorili, da je to, kar je predlagano, skladno z uredbo. Ampak eh, vendar se lahko vprašamo, kaj pomeni taka uredba. Kaj ti glede na vse, bom, lahko vredno rečem, da uh, nas bo Brexit uh, rešil odgovornosti za od, kakšno bolj množično odpuščanje v sitju. Ampak vendarle, če ste zaposleni v majhnem podjetju, eh, tudi lahko eh, dostopate do evropskih eh, sredstev, ampak če vas ni dovolj, pa to ne gre. Tako da ne vem, morda bi bilo potrebno malo pregledati tole uredbo o, sred, o, o skladu za prilagoditev globalizaciji. No, če nišče ne želi besede, potem lahko rečem, da je izmenjava mnen končana. Predlogi sprem je potrebno zložiti do 7. septembra. Glasovanje v našem odboru bo 24. oziroma 25. septembra. Eh, na plenarnem zasedanju pa bo poročilo obravnavano na prvem oktobrskem zasedanju. Najlepša hvala, gospa Maletič. Zdaj pa smo prišli do predloga spremembe proračuna za leto 2018. Gre za predlog spremembe številka 5. Gre pa za preklic rezerve v zvezi s sredstvi namenjeni Turčiji. Besedo dobi na splošni poročevalec, gospod Muresan. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo vas je videti vse skupaj po teh poletnih eh, dopustih. Komisija predlaga tukaj eh, osnutek proračuna in sicer peta različica. Tukaj sta dva, dve spremembi, ki sta pomembni. Prva sprememba je povezana s Turčijo kot veste, ko smo sprejeli evropski proračun za 2018, smo se odločili glede Turčije naslednje. Predpristopna uh, sredstva smo znižali, znižali za 150 milijonov evrov, poleg tega smo dali 70 milijonov uh, evrov še v rezervo, 70 v um, sklad za prevzem od obveznosti in še dodatna sredstva za odobritve plačil. Zakaj? Turčija se ni približala evropskim standardom glede človekovih pravic, eh, medijske svobode in tako naprej. Prav zato smo ta finančna sredstva dali v rezervo in dejali, da jih lahko spet sprostimo, če bomo videli izmerljiv napredek na področju vladavine prava, demokracije in svobode medijev. V skladu z letnim poročilom komisije, ki ga je komisija v takrat tudi objavila, Eh, je njihov odziv negativen. To poročilo je brez dvoma zaključilo, da je Turčija v bistvu poslabšala svojo situacijo glede vladavine prava in demokracije ter svobode medijev. Kaj to pomeni? Na podlagi pogojev, ki smo jih sprejeli, ni mogoče sprostiti teh sredstev, ki smo jih eh, dali v rezervo. Komisija torej predlaga, da bi eh, ta znesek potem prenesli in sicer naslednje. 70 milijonov evrov, ki so sedaj namenjene prevzemu obveznosti, tukaj bi 28 milijonov prenesli v skrbniški sklad za Afriko, severnoafriško okno, zato da bi tam pokrili primankljaj financiranja, ki obstaja. Za leti 2018 in 2019 imamo 225 milijonov evrov primankljaja tam in zato moramo najti več rešitev, kako to pokriti. 42 milijonov evrov pa bi prenesli v sklad Madat, to bi uporabili v Jordaniji za izboljšanje eh, zdravstvene oskrbe in socialnih storitev za begunce. Kar se tiče odobritev plačil, to bi prenesli v humanitarno pomoč. Okrepili smo proračun glede eh, določenega prevzema obveznosti ob koncu leta 2017 in tam je potrebno eh, dodati nekaj sredstev. Komisija po mojem mnenju tukaj pripravila dobre predloge, namreč eh, denar se bo prenesel tam, kjer je potreben, tako kar se tiče prevzema obveznosti, kot tudi odobritve plačil. Prav zato je moj predlog, da podpremo ta pristop komisije. Drugi element tukaj pri tem eh, osnutku proračuna pa je naslednji. Imeli bi še eno delovno mesto pri Agenciji za inovacije, namreč oni potrebujejo enega zaposlenega, ki bi pomagal pri razvoju Wi-Fi-ja pri pobudi za uh, Evropo. To povečanje zaposlenih lahko financiramo z proračunom agencije in zato ne potrebuje nobenih dodatnih odobritev. Gre torej za proračunsko neutralno postavko. To mesto bomo zapolnili z strokovnjakom, ki bo napoten iz komisije. Na tak način bomo tudi zmanjšali število zaposlenih v komisiji. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo na agenciji nov zaposleni, ki bo opravljal eh, delo na projektu za razvoj WiFi-ja v Evropi in to nas ne bo nič stalo, ker bomo samo premest, prenesli delovno mesto. Prav zato predlagam, da podpremo ta osnutek spremembe proračuna, kot to predlaga komisija. Hvala lepa, splošni poročevalec, eh, za te informacije, ki nas vodijo v potrditev tega projekta. Sedaj dam besedo poročevalcem v sencu, gospod Kolmel. Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu. Hvala, Zigfrid. Kot vedno je zelo, zelo jasno in eh, učinkovito predstavil spremembe. Te spremembe lahko podprem, namreč okvirni pogoji v, tu, v Turčiji so se žal močno poslabšali in prav zato moramo sprejeti tudi posledice. In po drugi strani obratno, če imamo v Evropski uniji uspešne projekte, kot naprimer na področju mreženja, potem moramo te projekte sofinancirati tako, da bo čim prej dosežen uspeh. Prav zato z naše strani tukaj podpora. Hvala. Hvala lepa, gospod Kolmel. Kdo bi še rad povedal kaj v zvezi s tem? Nihče se ne prijavlja in to očitno odraža konsens. Gospod Preza, ali podpirate? Uh, to tudi z vidika komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Predstavitev splošnega poročevalca je odlična in njegovi argumenti se ujemajo z argumenti komisije. Tu gre za boljše uporabljanje sredstev iz proračuna za leto 2018. Treba se odzivati tudi na migracijski pritisk na sredozemlju in upoštevati tudi druge izdatke v zvezi z migracijskimi tokovi. Pozdravljam eh, torej, stališče poročevalca, ki daje ugodno mnenje in na ta način bomo lahko zaključili eh, to spremembo proračuna pravočasno. Hvala lepa, gospod eh, Preza. Skrajni rok za uložitev predlogov sprememb je 11. september ob 11. uri. In odbor za proračun bo glasoval v tednu 24. do 27. september in na plenarnem zasedanju bomo glasovali na prvem oktobrskem zasedanju v Strasboru. Ehm, celo uro prehitevamo. Besedo dobi eh, kolega Dos Santos eh, in sicer gre za eh, sklad za prilagajanje globalizaciji. E, tu je treba e, upoštevati e, pospešen koledar 18. oktobra v Bađu in potem 9. oktobra bo pravzaprav prilagoditev mnenja že v drugem odboru in zaradi tega moramo nekoliko pohiteti. Kolega Dosantos, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi bi, jaz bi se pridružil eh, vsem dobrim željam, vse vas lepo pozdravljam po dopustu. Danes smo že govorili o proračunu za leto 2019 in to je vprašanje, ki eh, ga bomo obravnavali tudi naprej, v povezavi tudi z večletnim finančnim okvirjem. Pred nami je torej pomembno in zahtevno delo. Upam, da ste vsi uživali poleti, da ste si odpočili in da lahko sedaj nadaljujemo z delom. Kar se tiče poletja in eh, sonca, sem sam res užil, užival v eh, soncu in morju, ker sem pač iz Portugalske. Tako, kar pa se tiče Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Tukaj bi želeli čim prej razrešiti to vprašanje. Zaenkrat eh, imamo predvsem tri elemente, o katerih bi se bilo dobro pogovoriti. Poleg tega pa bi rad eh, opozoril tudi na nekatere predloge sprememb. Seveda bom nadaljeval z delom pri pripravi stališča do posameznih predlogov sprememb, ampak na kratko gledano bi rad eh, podal, kakšen je moj pristop do teh predlogov. Po mojem mnenju je predlog tukaj izjemno pozitiven za leto po 2020 namreč želimo ustvariti sklad, ki bo omogočal več kot dosedanji sklad. Naš cilj je to, da bi imeli boljše kriterije, da bi našli boljše rešitve, ki bi delovale bolj učinkovito. Na tak način bi lahko države članice bolje zaščitili o, v primeru kriz, ki še prihajajo v prihodnosti. Navezal bi se na že opravljeno delo, tudi delo, ki ga je opravil Evropski parlament, kar se tiče socialnih pravic. V lanskem letu smo tukaj eh, opravili pomembno delo, dosegli smo veliko. Sedaj so na voljo nove možnosti za sklad za prilagoditev globalizaciji, ki bo predstavljal novi okvir. In mislim, da moramo res eh, ustvariti pogoje in temelje eh, za gospodarstvo, ki bo bolj ekološko, ki bo eh, zaščitilo socialne pravice in eh, tudi izboljšalo zaposlovanje. Tako, sedaj pa stališče odbora za proračun tukaj. Pripravil sem 14 predlogov sprememb, ampak sedaj bi rad izpostavil samo dva predloga, ki se mi zdita najbolj pomembna. Najprej, kako eh, bomo tukaj eh, dejansko vplivali na spremembe. Mislim, da tukaj več ali manj določbe niso sporne, ampak v določenih primerjih moramo mi imeti priložnost, da v našem odboru pripravimo poročilo o sprejetih odločitvah. To se mi zdi izjemno pomembno. Evropski parlament mora vzpostaviti svojo vlogo kot eh, proračunski organ in prav zato moramo imeti dovoljšna pooblastila. Evropski parlament mora imeti pri teh vprašanjih svojo vlogo in eh, odločitve ne smejo biti sprejete, ne da bi prej prisluhnili Evropskemu parlamentu in ne da bi bilo to izglasovano v odboru za proračun. In če nadaljujem, Drugo vprašanje je izjemno eh, temeljnega pomena za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Gre namreč za trajnost. Trajnostni razvoj, podnebne spremembe in eh, boj proti njim. To temo želimo vključiti neposredno v to besedilo, torej neposredno v uredbo. ampak ko bo besedilo sprejeto, bo to gotovo dalo dodaten pomen in veljavnost eh, politikam trajnostnega razvoja. Kot rečeno, pripravil sem nekaj predlogov sprememb in gotovo bom eh, pripravil še kakšnega. Navidezno je to preprosta tema, ampak eh, mislim, da se moramo vanjo vseeno poglobiti. Sam sem že preučil zadevo, sedaj pa čakam tudi na vaše predloge in veselim se dobrega sodelovanja z drugimi kolegi ter poročevalci v senci. Prepričan sem, da bomo dobro delovali in eh, da bomo enotno nastopili, zato da se to vprašanje razreši. Merci, Merci, dobre... Hvala, gospod poročevalec. No, glavna težava je v tej hitrosti. med zahtevkom, ki je bil podan in med eh, odločitvijo, lahko preteče leto ali še več. Skratka, imamo postopke, ki so zelo omejujoči in ki ne dovoljujejo hitrega odločanja. To je torej težava. Kako torej pospešiti postopke, oziroma morda bolj nasplošno, če lahko podam osebno mnenje? Mislim, da je ta sklad deloma zadovoljiv, ker če pride do nekega masovnega odpuščanja, eh, pa gre za eh, manjše podjetje, ki je podizvajalec velikega podjetja, tega ne more izkoristiti. Eh, in na nek način pravzaprav s tem spodbujamo masovno odpuščanje, ker sicer ljudje ne morejo dostopati do teh sredstev. No, kdo bi želel še kaj dodati na tej točki? Nihče. No, potem naj vam povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb 11. septembra ob 18. Glasovanje v našem odboru bo 9. oktobra in načeloma naj bi odbor za zaposlovanje glasoval 18. oktobra. Ampak pred temi roki pa me zanima še. Eh, kaj pravi gospod Priza, kako bi lahko izboljšali te postopke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, če dovolite, bom se govoril v angleščini. Izpostavil bi pristop komisije. Naš namen je bil to, da poenostavimo postopke in jih tudi pospešimo, kolikor je le mogoče. Torej, uporaba sklada za prilagoditev globalizaciji mora biti hitrejša in učinkovitejša. Gre za dopolnjujoč instrument na ravni Evropske unije za primere, ki imajo velik vpliv, torej ki upravičujejo takšen element finančne solidarnosti na ravni Evropske unije. Ta sklad dopolnjuje Evropski socialni sklad, ki pa je preventivni eh, instrument na ravni Evropske unije, s katerim želimo pomagati državam, da se prilagodijo strukturnim spremembam in eh, da na tak način preprečijo odpuščanje na visoki ravni. Torej, eh, velika števila odpuščanj. Kar se tiče postopka samega, tukaj komisija predlaga naslednje. Združili bi radi dva obstoječa usporedna postopka najprej, ko gre za mobilizacijo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in po drugi strani, ko gre za mobilizacijo zadevnih eh, odobritev, ki jih morata izvesti svet in parlament. Torej, komisija želi to združiti v en enotni akt. Na tak način bo upravičitev neke odločbe, vključevala tako eh, pojasnilo, zakaj je bila ta odločitev sprejeta, kot tudi finančni aspekt. Vključevala bo tudi poenostavljeno oceno, ki temelji na kvantitativnih kriterijih, gre torej za število odpuščenih delavcev, ki imajo pravico do nadomestil in torej kakšen je znesek, ki bo mobiliziran. To bo kombinirani akt, ki bo torej istočasno sprejet. Svet in parlament pa bosta morala potrditi ta akt, zato da se lahko mobilizira določena količina sredstev. Na tak način bo Evropski parlament in svet ohranil nadzor nad uporabo sredstev iz tega sklada. Komisija je ocenila, da bi na tak način lahko prihranili približno šest tednov v celotnem postopku, torej je ukrepi bi bili izvedeni šest tednov prej. Komisija predlaga tudi to, da bi znižali mejni prak za ukrepanje. Gospod Artui, prej ste vprašali, kako je z 500 odpuščenimi delavci, ali je to primeren najnižji prak. Komisija predlaga, da bi to znižali na 250. To je še vedno visoka številka, odpuščenih delavcev, ki bi upravičila ukrepanje na ravni Evropske unije. Evropska komisija predlaga tudi, da bi razširili nabor razlogov eh, za odpuščanje. Vključevalo bi tudi naprimer razloge, ko se ljudi odpusti zaradi digitalizacije, avtomatizacije in zaradi prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Torej, to so glavne spremembe, glavne izboljšave, ki jih predlaga komisija. Predvsem, kar se tiče postopka odločanja, tukaj vas prosim, da eh, upoštevate to možnost za poenostavitev, ki je na voljo tako, da sprejmemo samo en akt. Ta možnost namreč še vedno omogoča parlamentu, da ohrani nadzor nad celotnim postopkom. Hvala. Hvala lepa. Zabeležili smo si vaše pripombe. No, sam sem član tega odbora že od julija 2014 in vsakeč, kadar imamo pravka s temi poročili, nikoli nisem slišal kakšnih Eh, predlogov, ki bi spreminjali oziroma se zapostavljali priporočilom, priporočilom komisije. Torej, se sprašujemo, ali ni morda postopek preveč eh, zahteven in ali ne bi morali res nekako zasnovati stvari tako, da bi bilo mogoče odločati hitreje, kajti eh, Ponavadi je tako, da je od odpusta delavcev minilo leto ali dve, kar pomeni, da se skupaj nima velikega smisla. No, gospod poročevalec, eh, to je bil zadnji dosje na današnjem dnevnem redu. Gospod Dos Santos, vaši zaključki. Gracias. Najlepša hvala, predsedujoči. Čisto na kratko. Zahvaljujem se vašim zaključkom, gospod predsednik, in eh, sprejeli smo tudi te informacije strani komisije. Še enkrat bi ponovil, da se nasplošno gledano strinjam s tem predlogom komisije. Res je, ta predlog vključuje izboljšave v primerjavi s trenutno situacijo. ampak eh, mi bomo pripravili dodatne predloge, da se lahko ta postopek še izboljša. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod poročevalec. Pa točka razno, ima kdo kaj pod razno? Očitno ne, potem vam lahko povem, da je naša naslednja seja 13. septembra v Štrasburu. Torej lahko zaključimo. uro in pol prej kot predvideno. No, to nas mora veseliti, bili smo zelo učinkoviti eh, in razprave so bile zelo kakovostne in dobro pripravljene, očitno. Nihče ne želi besede, potem lahko zaključimo s to sejo. Sedaj pa se obračam na koordinatorje. Naš sestanek je predviden ob 17.30. To pomeni, čez uro in 22 minut. Torej, lahko bi začeli prej, vendar so mi povedali, da gospod Depre nima časa pred 17. Se strinjate torej, da začnemo s sestankom koordinatorjem ob 17. No, Preseneča me, da ga ni, glede na to, da gre za zelo zanimive in pomembne zadeve, gospod Jose Manuel Fernandez. Ob sedemnajstih? Pošlo? Dobro, torej sestanek koordinatorjev ob sedemnajstih v tej dvorani.